No. Torej, nimate pripomb k zapisnikom, kar pomeni, da so zapisniki sprejeti in prva točka na dnevnem redu za danes.